Sedaj pa je na vrsti ura za vprašanja predsedniku komisije. Sedaj imamo ponovno možnost, da mu zastavimo vprašanje, zato vas bom še enkrat opomnil na pravila. Eno minuto imate na voljo za vprašanje, eno Minuto pa ima predsednik komisije na voljo za odgovor. Potem pa lahko zastavite še dodatno vprašanje. Tu traja 30 eh, sekund eh, in on ima ravno tako 30 sekund na voljo za odgovor. Takrat imajo na voljo predsedniki politične skupine možno zastavijo vprašanja. To je prva točka, potem pa druga točka, specifična tema, razmere na področju zaposlovanja v Evropski uniji. Tukaj ste na vrsti vi, Torej imate 30 eh, minut na voljo za to, eno minuto imate za vprašanje na voljo, eno minuto pa za odgovor. Najprej Otmar Karas v imenu EPP-ja, izvolite. Spoštovani gospod predsednik. Strategija 2020, eh, kriza, kar zadeva Grčijo, gospodarska in eh, finančna kriza vse bolj eh, kažejo na nujno, da čim prej sprejemamo ustrezne ukrepe in eh, da imamo tukaj eh, določene mehanizme, kar zadeva pogodbe. Po drugi strani pa države članice namesto tega, da bi gledale proti Evropi, se vse bolj zatekajo k protekcionizmu in nacionalnim odgovor. Kako se boste odzvali? Kakšne odgovore boste poiskali, eh, da boste poiskali ta skupnostni pristop, da bomo opredelili te skupnostne cilje in da bomo zagotovili verodostojne evropske instrumente? Tako bomo sposobni delovati in tako bomo lahko lahko podali ustrezne odgovore na ta vprašanja. Najlepša hvala, izvolite, predsednik eh, komisije. Hvala, gospod Karas. Ja, res je. Presenečeni smo, da nacionalni eh, politiki so tisti, ki pravzaprav medvladen pristop uveljavljajo, čeprav imamo Lizbonsko pogodbo, ki naj bi pravzaprav podprla ta skupnostni pristop, da bi Evropski parlament imel več pristojnosti, da bi olajšali odločitve, da bi imeli večinsko glasovanje, da bi lahko pravzaprav bolje upravljali gospodarske politike, skupno varnostno in obrambno politiko. In res sem presenečen, da se je to zgodilo. Ker pa zadeva Evropsko komisijo, mi smo tisti, ki naj bi varovali pogodbo skladno 17. členom Lizbonske pogodbe. Na nas je, da naj zavarujemo evropsko zakonodajo in da se ta zakonodaja naj spoštuje ker če pravzaprav ne bo to pravna Evropska unija, to več ne bo delujoča unija. In mi moramo pravzaprav tukaj prevzeti pobudo. Skušamo opravljati te naloge, podajamo predloge in upam, da vas bo tukaj Evropski parlament podprl. V političnih smernicah sem pravzaprav počrtal to posebno logo, ki jo bomo imeli z Evropskim parlamentom in to bom tudi uveljavil. Najlepša hvala. Dodatno vprašanje, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, v Madridu je komisar Oli Ren predlagal določen svežen. Nismo ga še sprejeli, ampak začeli smo s sankcijami. Tako se je odprla ta razprava. Mislim, da sankcije niso ustrezen odgovor. Tako se ne smemo obračati na države članice. Ampak mislim, da bi bilo dobro, da opredelimo skupne cilje, da pripravimo skupne projekte in da imamo na voljo skupne instrumente poleg že obstoječih instrumentov. To je nuja. Poleg eh, tega bi šele kasneje veljalo razmisliti o sankcijah. Tudi o tem se moramo posvetovati. Najlepša hvala. Odgovor, prosim. Kot ste opredelili tudi sami, gospod eh, Karas, odločitva še nismo sprejeli, potekal je prvi krok razprave s finančnimi ministri. Evropska komisija bo pripravila konkretno sporočilo naslednji mesec. Govorili bomo o okrepljenem gospodarskem vodanju in upravljanju želimo pravzaprav imeti eh, preventiven pristop, tudi kar zadeva pakt za rast. In eh, mi naj bi popravili makroekonomsko neravnoteže. Poleg tega se bomo odzvali na to krizo in pripravili eh, bomo skupnostni pristop. Podarek bo na vsebini. Mislim, da nam sedanje pogodbe omogočajo, da imamo veliko boljši nadzor, kar zadeva evroobmočje, tudi kar zadeva gospodarsko spremljanje. Seveda pa države članice morajo biti pripravljene prevzeti to odgovornost, ko je to opredeljeno v pogodbah. Najlepša hvala v imenu socialistov in demokratov, gospod Šulc, izvolite. Predsednik komisije. Stopetindvajseti člen ima tako imenovani člen bailout kar pomeni, da ne bi določene države članice prevzele dolg drugih držav članic. Kar zadeva Grčijo in eh, paket za pomoč. Morda se bo zgodilo to, da države, kot recimo Zvezdna republika Nemčija, je tista, ki je že posodila tej državi določena sredstva in eh, tukaj naj bi najprej imeli tri odstotno stopnjo, potem pa ne tako da bi imeli približno 120 milijonov dobička. Ampak eh, kaj se bo zgodilo? Kaj bo s temi dolgovi? Kako bi tukaj oblikovali to politiko? Ali ste pripravljeni sodelovati z nemško vlado, pa tudi z drugimi vladami, da bi vzpostavili ta mehanizem, ki pa mislim, da ni ustrezen in ga ne moram sprejeti? Izvolite. Ja, prav imate, gospod Šulc. Izvonska pogodba ne omogoča tako manj bailout. In rešitve, ki smo jih do sedaj vzpostavili, še nismo uveljavili v praksi, ker te zahteve še ni bilo. Evropska komisija tukaj v popolnosti spoštuje pogodbo in to želim povdariti. Vem, o čem se pogovarjate v Nemčiji, pa tudi v drugih državah, članicah. Želim reči, da je popolnoma napačno to in ta bailout je, mislim, da napačna rešitev oziroma napačen koncept. Evropska komisija bo prevzela to odgovornost eh, in eh, pripravili bomo nekakšno, nekakšno schemo, ki bo pomenila zelo kreativno rešitev. In eh, šele takrat, ko se bomo o tem intenzivno pogovorili z našimi državami članicami, ampak v polnosti spoštujemo pogodbo, Lizbonsko pogodbo in ob koncu še političen komentar, nekoliko nenavadno, se mi zdi, da je bilo res tako težko poiskati rešitev, da nismo bili solidarni do Grčije. Kar pa zdiva Latvijo, Mačarsko in eh, Romunijo, smo se tukaj nekoliko bolje in hitreje odzvali. Če uh, narediš korak naprej, če narediš korak izven evroobmočja, mislim, da bi bilo dobro poiskati rešitev tudi znotraj evroobmočja, kar pa nismo bili sposobni narediti. Ja, seveda, vem, da ste skušali izogniti ustreznemu odgovoru na to res eh, neprijetno vprašanje in še enkrat bom ponovil. Mislim, da vsaj obstaja možnost, da določena država članica, če pravzaprav ne bi sprijela te boljše pogoje, kar zadeva posojilo, da pravzaprav potem eh, črpa eh, določen dobiček. In eh, če ta člen pravi, da se pravzaprav ne smemo posvetiti temu, da bi imeli dobiček iz dolga. Tako da ne glede na to, ali bi govorili o Sarkoziju ali o Metlu, Berklovi, meni se zdi, da vi morate pravzaprav se odzvati in reči, kako vi vidite to politiko. Pravzaprav sem se o tem že pogovarjal s temi voditelji, o kateri ste ravno kar omenili že dolge tedne. In uh, pošten bom. Edina možna rešitev je bila določena disciplina. Evropska komisija je že od samega začetka zahtevala, da bi prijeli bolj konkreten signal, kar zadeva pomoč eh, Grčiji in vedno smo rekli, da je ta odgovornost bistvenega pomena. Ampak kar moramo storiti je tole. Moramo storiti vse, da bo Grčija čimprej lahko normalno delovala, da bomo spostavili te tržne mehanizme. Ena rešitev je bila, da bomo zagotovili možnost, da imamo ustrezna posojila. In kar zadeva mednarodni denarni sklad, nam se je zdelo, da je to ustrezan mehanizem, čeprav bomo seveda to še prilagodili. Najlepša hvala. Gi Verhofstadt v imenu skupine Alde, izvolite. Najprej, kar zadeva tako imenovano klavzulo bailout. O tem pogodba ne govori, ampak govori o naslednjem ne moreš eh, zahtevati, da država prevzame dolg. Ne moremo pa reči, da je to popolnoma prepovedano. In to moramo počrtati. Ker če tega ne bomo storili, eh, bo prišlo do razlik, kar zadeva interpretacijo pogodbe. Pogodba pravi, da ničesar ne prisili eh, državo, da ne bi sprejela druge ukrepe. Tako da vse možne rešitve so možne skladno s pogodbo. To velja za Grčijo. Ampak moj zahtevek je nekoliko drugačen kar zadeva obrestne mere, za posojilo Grčiji 7,8 odstotkov. Oziroma veliko več, ampak mi potrebujemo drugačne ukrepe. To se zdi vsaj meni. Potrebujemo obsežne reforme, eh, kar zadeva trg evropskih obveznic. To je ena stvar. V kateri fazi ste? Kdaj boste predlagali svežen reform, poleg eh, tistih, ki jih eh, je že podal Oli Ren? Mislim, da potrebujemo v tej fazi zelo ambiciozen paket, tako da bomo pomagali Grčiji. Spoštovani gospod Verhofstadt, mislim, da se lahko odzovem tudi na vprašanje gospoda Šulca. Če zastavite vprašanje gospe Merkel, potem eh, mislim, da je ona prava in pristojna oseba. Nisem tukaj, da bi odgovarjal v imenu gospe Merkel, ampak sem tukaj zato, da predstavljam interese Evropske komisije. Kar zdeva Evropsko komisijo, ena stvar ne mora biti popolnoma jasna. Pripravili smo določeno rešitev in eh, tukaj smo popolnosti upoštevali to klauzulo. In eh, bili smo zelo previdni. Kaj pa zdaj v ukrepe, ki smo jih eh, že sprejeli, gre za sporočila in predloge in te predloge lahko pričakujete že v prihodnjem mesecu. Podali bomo predlog, kar zadeva okrepljeno vodenje na območju evra. Pripravili smo sporočilo in eh, Oli Ren bo v imenu komisije se pogajal s finančnimi ministri. Tako da mislim, da že v aprilu oziroma najkasneje maja vam bom orisal te predloge, kako bomo najbolje okrepili vodenje v evroobmočju. In to velja tudi za Evropsko unijo v celoti. Dodatno vprašanje. Ja, ali bo tudi Evropski denarni sklad del teh eh, predlogov. Konkretna odločitev s tem v zvezi še ni bila sprejeta. Kakšne so naše usmeritve? Ne bi želeli ustanoviti nove institucije. Osebno vam lahko povem, da to morda niti ni najboljša rešitev. To je moje osebno stališče zato ker tukaj nimamo soglasja na ravni komisije. Ampak mislim, da bi bilo dobro, da imamo določen sklad za finančno in gospodarsko stabilnost znotraj evrobmoče. Ta rešitev se mi zdi ustrezna. V tem trenutku preučujemo različne možnosti. Oblikujemo različne rešitve, tako da bi eh, pomirili zelo nemirno stanje in to bomo vključili tudi v ta svežen reform. Daniel Kohn-Bendit je naslednji. Spoštovani gospod predsednik, imam eno vprašanje. Namreč eh, Nemčija in eh, posojila ta triodstotna obrestna mera, lahko bi vsaj rekli, da je to del politične razprave v Nemčiji, ampak niti tega niste uspeli povedati. Ampak imam dodatno vprašanje. Od leta 2008 se pogajate, borimo se proti piratstvu, borimo se proti eh, ponarejanju, potem akta, resolucija, ki smo jo sprejeli meseca marca. Gre za to, da bi se omejili na to problematiko. Čakamo še eno leto, ampak eh, jutri boste prvič ocenili razpravo, predlagali boste besedilo po vrhu v Novi Zelandiji. Ampak eh, sam zahtevam naslednje. Želel bi si, da bi ob koncu pogajalskega procesa lahko Evropski parlament rekel da ali ne. Ali ne bi bila veliko bolj inteligentna rešitev, da bi imeli boljšo udeležbo Evropskega parlamenta, da imamo transparenten proces, eh, kar zadeva pogajanja. Ker če se to no, ne bo zgodilo, bodo razmere iste, kot so bile že pri SWIFT-u. Zato še enkrat pozivam vas, da ste čim bolj transparentni. Pozivam vas, da nam posredujete besedilo, o katerem se pogajate, kar tu posredujete ne nazadnje tudi velikim podjetjem. Ja, najlepša hvala. Imam seveda največjo možno spoštovanje do Evropskega parlamenta. Karel de Gucht, je dobil mandat eh, in on se bo eh, pogajal. Besedila bodo na voljo javnosti in to bomo posredovali jutri, torej 21. aprila. Ampak pogajalski proces se je začel že pred. Eh, potem, ko je Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Verjetno veste, da imamo res velik interes, da čim bolj vključimo v Evropski parlament v to zgodbo. Imate nove pristojnosti skladno z Lizbonsko pogodbo in mi se seveda želimo, da bi parlament veliko bolj in tesneje bil pet v mednarodni pogajalski proces. Dodatno vprašanje. Ja, spoštovani gospod eh, predsednik, eh, ne igrajte se z besedami. Če želite transparentnost, če želite javno objaviti dokumente, eh, potem vas zavezuje Lizbonska pogodba. Težava ni v tem, eh, da bi vaše partnerje prosili za to, da se zapisnik objavi, ampak to je vaša dožnost. Ker če ne, Evropski parlament nikoli ne bo rekel da. Nas zavezuje Lizbonska pogodba in skladno s to imate obveznost eh, in zagotoviti morate transparentnost. Ob koncu dneva potrebujete, da potrebujete privolitev Evropskega parlamenta. In a, eh, mislim, da ta izid še ni gotov, kar zadeva sedanji pogajalski proces. Seveda podpiram to, da bi Evropski parlament imel večjo vlogo na tem področju. Jutri bomo objavili besedilo, ampak potrebujemo odobritev naših pogajalskih partnerjev. To je osnutek pogajalskega procesa in tudi to besedilo bomo objavili. Vedno pa veste, da so nekateri mednarodni pogajalski procesi veliko bolj občutljivi. Na določenih področjih potrebujemo eh, določene omejitve, ampak eh, Želeli bi čim bolj vključiti Evropski parlament ravno zato, ker imate nove pristojnosti, kar vam priznava ne nazadnje tudi Lizbonska pogodba. Timothy Kirkop v imenu EKR. Spoštovani gospod predsednik, marca je Evropska komisija rekla, da bo ponovno pregledala direktivo o delovnem času. Zadnji pregled ni bil uspešen. Evropski parlament je pač pravzaprav rekel, da bi rekli ne nacionalnim omejitvam in zato je prišlo do zastoja. Vredno že veste, da laboristi in eh, tudi njihovi sindikati so rekli, da bi pravzaprav odpravili eh, te omejitve, čeprav je njihova vlada rekla popolnoma drugače. Zdaj imamo dodatni pregled in letno velika večina držav članic želi, da bi bil delovni čas veliko bolj prožen. Predsednik eh, komisije, kaj se vam zdi? Ali lahko nam obljubite, da bomo imeli možnost nacionalnega izvetja od 48-urnega delovnega tedna? Pravzaprav sedaj še nimam osnutka zakonodajnega predloga. Kar zadeva vsebinske predloge, verjetno zelo dobro veste, da obstaja dokument o posvetovanju, ki je dokaj odprt. In zanima me, kaj imajo povedati socialni partnerji. Z novimi pravili naj bi zavarovali eh, delavce, kar zdeva zdravje in varnost na delovnem mestu. Omogočiti jim moramo počitek in tudi prošel delovni čas moramo imeti, da bi združili tudi poklicno življenje in tudi zasebno življenje. To velja predvsem za majhna in srednja velika podjetja. Zato potrebujemo rešitve, gospod Kirkop. Zelo dobro veste, da je kar nekaj primerov na Evropskem sodišču, kjer si prizadevajo, da bi to rešitev poiskali. Tako da upam, da bodo naše predloge podprli vsi in upam, da se ne bomo tako dolgo pogajali, kot smo se zadnjič. Ja, vem, da ne želite prejudicirati rezultata, ampak kar nekaj ljudi v Evropski uniji je, ne na zadnje, eh, tri milijone v Združenem kraljestvu je tistih, ki jim to koristi. In oni bi pravzaprav potrebovali to zagotovilo in želeli bi gospodarsko okrevati, ne želimo si dodatne ovire. Žal pa nam gospod Ren takrat ni dal tega zagotovila, ko smo ga zaslišali in upam, da bo predsednik eh, Baroso sedaj to popravil in nam to zagotovilo dal. Jari se zelo prijazni, gospod eh, Kirkop ampak eh, poleg Združenega kraljestva imamo še 26 drugih držav članic v Evropski uniji. Tako da verjetno boste zelo dobro razumeli, da seveda spoštujem vaše težave, ampak prisluhniti moram tudi eh, drugim. Tako da gre za res kompleksno vprašanje. V Evropski komisiji moramo imeti uravnotežen pristop, eh, kar zadeva težave, o katerih sem govoril, moramo zavarovati delavce in ne nazadnje to podpirate tudi vi. In ravno zato sedaj bomo prisluhnili socialnim partnerjem, mislim, da bodo oni podali konstruktivne predloge. Biski, eh, grupa že. Najlepša hvala, Lotar Biski, v imenu Združene levice. Gospod Baroso, govorili ste o svojem delovnem programu, o tem smo razpravljali tudi v parlamentu. Dejali ste, da želite sprejeti tudi naše kritike. Imam torej vprašanje. V zadnjem času smo veliko govorili o krizi in o obladovanju krize, vendar pa imam občutek, da se je v praksi bolj malo spremenilo. Zato me zanima sledeče. Ali menite, da smo storili dovolj, ali menite, da je komisija storila dovolj? Kaj je po vašem mnenju še potrebno storiti, da bi omejili dolgoročne posledice finančne krize in da bi preprečili nadaljne izvajanje prakse, ki velja danes strani bank? Danes smo v delovnem programu predstavili svoje dejavnosti na finančnem sektorju. Velik del smo že upravili, velik del pa je potrebno še opraviti. Mislim, da so bili predlogi komisarjev pravi in obžalujem, da so bile ambicije zmanjšane zaradi vpliva držav članic. Pripravili bomo določene predloge, danes sem predstavil celoten seznam temu parlamentu in te predloge, dodatne predloge bomo torej pripravili v bližnji prihodnosti. Sam, po, sam podpiram uvedbo davka za eh, banke in sicer v okviru G20, kajti banke so povzročile velike težave. Veliko so prispevali k finančni krizi in zaradi tega morajo tudi poskrbeti za določeno povračilo gre za ravnotežje. Ne želimo seveda spodkopati zelo pomembnega sektorja, finančnega sektorja, vendar pa potrebujemo več ukrepov za to, da bi izboljšali zaupanje v finančni sektor. Najlepša hvala. Še kratko dodatno vprašanje imam. Gospod Ackermann, eh, direktor Nemške nacionalne banke, ne posluša ravno uh, naših predlogov. Predlagal je, da bi uh, naj znašal dobiček 25 odstotkov uh, in uh, ne vem, če je to realistično, če lahko to dosežemo. Ampak tako misli gospod Ackerman. Ja, nažalost nisem sledil. Eh, direktorju Nemške eh, zvezdne banke in njegovim izjavam, zato vam na to vprašanje ne morem odgovoriti. Najlepša hvala. Sedaj pa Indim. William Dortmund. Finančna kriza je povzročila bančno krizo, krizo na področju kreditov. In to krizo so povzročile velike komercialne banke, Fortis in tako naprej. Ali sprejemate, da je, ali sprejemate mnenje, da je direktiva o dodatnih finančnih skladih negativno vplivala na Združeno kraljestvo? in eh, da gre za napačno pobudo komisije, ki je usmerjena v napačno smer. Ne, mislim, da je to zelo dobra pobuda, kaj ti gre za vzpostavitev zaupanja v zelo pomemben sektor v našem gospodarstvu. Torej, mislim, da je v interesu finančnega sektorja, da zagotovi določeno verodostojnost. Kajti, če priznamo, je prišlo do nezaupanja v finančni sektor zaradi neodgovornosti nekaterih pomembnih akterjev z tega področja. Ne le v Evropi, ampak tudi v ZDA. Zaradi tega potrebujemo ustrezno zakonodajo in mislim, da je zakonodaja, ki smo jo predlagali, ustrezna, da skrbi za ustrezno ravnotežje in da ne povzroča dodatnih težav v finančnem sektorju, ampak eh, da vodi v izgradnjo novega zaupanja v finančni sektor. Kajti to je pomemben del gospodarstva. Gospod predsednik, kako naj bi ta direktiva vzpostavila ponovno zaupanje v finančni sektor, ko pa imamo problem ravno s komercialnimi bankami? Ne, ne strinjam se, da imamo problem samo z velikimi bankami. Pravzaprav težave v ZDA niso povzročile le velike banke, ampak tudi nekomercialne banke, eh, hedge skladi in investicijske družbe. Torej, ne strinjam se, da so krizo povzročile le velike banke, nekatere velike tradicionalne banke, oziroma velike banke z dolgo tradicijo k tej krizi niso nič prispevale. Verjamemo, da je potrebna ustrezna zakonodaja, na ta način bomo najlažje rešili težave na tem področju, tako v bankah, kot tudi drugi. Najlepša hvala. V imenu nepovezanih poslancev pa Andrew William Bronze. Hvala lepa. Zunanja služba oziroma služba za zunanje delovanje Evropske unije bo v odgovornosti predstavnice, visoke predstavnice za zunanjo politiko. Sem naj bi spadala tudi skupna obrambna in varnostna politika. O tej pa naj bi odločal svet in v svetu so zastopeni predstavniki nacionalnih držav. Nekateri v tem parlamentu pa želijo, da bi v tej službi imela večjo vlogo komisija. Komisija naj bi zagotovila 50 odstotkov osebja v službi za zunanje delovanje Evropske unije. Poleg tega pa ta služba naj ne bi bila pod vplivom eh, medvladne oziroma naj ne bi bila pod medvladnim vplivom. To ni moja ideja sicer, ampak zdi se, da bo evropsko zunanjo politiko vodila komisija. In eh, to, da naj bi o tej politiki odločila zunanja predstavnica, ki naj bi bila pod vplivom sveta, je zgolj fikcija. Ali se strinjate s tem? Ne. S tem se ne strinjam. Institucionalni položaj visoke predstavnice je natančno določen in zelo pomemben. Tukaj gre za natančno ločitev medvladnih pristojnosti in pa pristojnosti Evropske unije. Varnostna politika ostaja v pristojnosti držav članic, vendar pa je tukaj določen odstotek pristojnosti Evropske unije, ki jih je potrebno obdržati na ravni Evropske unije. Torej, visoka predstavnica in podpredsednica komisije ima dve funkciji zato bo morala na najboljši možni način povezati obe funkciji. Določene pristojnosti bo lahko razvila znotraj komisije kot podpredsednica komisije, pri čemer pa bo sodelovala z roko v roki z državami članicami in pa z svetom. Torej, ideja je, da bi imeli bolj koherentno, boljše usklajeno politiko Evropske unije in da bi na ta način boljše zagovarjali naše vrednote po svetu. Najlepša hvala. Vidim notranjo koherenco tega, kar pravite. Ste integralist, sam pa to nisem. Ampak kar pravzaprav predlagate je, da naj bi presegli Lizbonsko pogodbo in že ta je dovolj huda. In da naj bi izključili svet v celoti in svet vsaj vključuje predstavnike nacionalnih držav. Ne, kot predsednik komisije nikoli ne bi mogel predlagati da delujemo proti pogodbam, kajti naša naloga je, da spoštujemo pogodbe. To bom zahteval tudi od držav članic in seveda morajo pogodbe spoštovati tudi vse inštitucije in pogodbe skrbijo za ravnotežje. To ravnotežje je potrebno ohraniti. V preteklosti smo imeli povsem drugačne inštitucije. Naloga pa ostaja ista, namreč gre za zagovarjanje vrednot Evropske unije v svetu. Pri tem pa je seveda potrebno dobro sodelovanje med vsemi inštitucijami in pa sodelovanje z državami članicami. Najlepša hvala. Zaključili smo z krogom splošnih vprašanj, sedaj pa prehajamo k bolj podrobni temi in sicer gre za zaposlovanje v Evropski uniji. Sergio Silvestre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prehajam iz juga Italije, kjer gospodarstvo temelji na majhnih in srednje velikih podjetjih, na obutveni industriji, na tekstilni industriji. Ta industrija se danes nahaja v velikih težavah zaradi izdelkov iz azijskih trgov, iz eh, Kitajske. Namreč um, proizvodnja obuvala v Italiji stane 13,3 evra, eh, če pa je to obuvalo proizvedeno v, na kitajskem, potem so stroški samo 5 evrov. Na ta način prihaja do krize industrije in tudi do potrošniške krize. Podjetnike me sprašujejo, kaj pravzaprav želite doseči z vsemi temi obdavčitvami na kitajskem. Eh, so izdelki dosti bolj poceni zaradi tega, ker se ne spoštujejo pogoji, kar zadeva eh, delo mladoletnih, kar zadeva delovne pogoje in tako naprej. Nahajamo se v času krize, veliko podjetij je propadlo, veliko ljudi je izgubilo življenje. Oziroma veliko ljudi je izgubilo delovno mesto in zanima me, kaj nameravate storiti, gospod predsednik. Razumem vašo zaskrbljenost in gre za zelo utemeljeno zaskrbljenost. Majhne in srednje velika podjetja so najpomembnejše gonilo ustvarjanja delovnih mest v Evropi. Lahko odgovorim na vprašanje konkurenčnosti, ki prihaja iz eh, držav izven Evropske unije z nižjimi standardi na področju okolja in na področju proizvodnje. Ne moremo zapreti naših meja, edina rešitev je, da uspodbujamo pošteno delo in da skrbimo za dvig standardov povsod po svetu. Zato se borimo znotraj eh, organizacije ILO, znotraj STO-ja in tako naprej. Mislim, da ne moremo uporabiti instrumenta zaprtja meja, razen če bi prišlo do pravega dumpinga. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Papa Nikolao. Gospod predsednik, osredotočil se bom na grški problem, ki je bil že omenjen. Naj povem, da se intenzivno ukvarjamo s tem, kaj bo potrebno storiti v prihodnosti, kako se bodo stvari razvijale, vendar pa imajo nekateri vtis, da se morata s tem bolj ukvarjati tudi komisija in svet. Komisija ima pri tem pomembno vlogo. svet se pogosto omejuje zgolj na tehnokratske izjave, ko gre za probleme, kot so se recimo pojavili v Grčiji. Komisija je sicer predstavila pomembno strategijo za boj proti brezposelnosti. Zanima pa me, kako namerava komisija to strategijo resničiti vprašanje zaposlovanja je odvisno od celotne gospodarske situacije. To mora biti jasno. Ne moremo imeti enake ravni zaposlenosti kot pred, kot pred krizo. Potrebujemo namreč tudi večjo rast v Evropi. To je predpogoj. Zaradi tega se osredotočamo na nove vire rasti skušamo ponovno vzpostaviti rast, ki je temeljnega pomena za Evropsko unijo in to je v tem trenutku naša prioriteta. Sprejeti so bili določeni ukrepi za področje zaposlovanja, določene predlogi so zapisani tudi v agendi 2020, gre za nove spretnosti, za nove programe za mlade in tako naprej, vendar pa moramo najprej vzpostaviti pogoje za rast. Potrebno je spostaviti zaupanje v naše gospodarstvo kar zadeva Grčijo, je veliko odvisnega od ponovne vzpostavitve zaupanja v Grčijo. Najlepša hvala. Naslednji, prosim. Frederik Drdel. Gospod predsednik. Situacija na področju zaposlovanja je zaskrbljujoča. Kot je bilo že rečeno, so leta 2009 številni izgubili delovno mesto. Revščina se zaostruje. 17 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine. Ali ne menite, da bi morali vzpostaviti strategijo tudi za to področje. Potrebno je upoštevati ne zgolj konkurenčnost, kot je to v agendi 2020, ampak tudi ustvarjanje delovnih mest. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za nova zelena delovna mesta. Osredotočiti se je potrebno na mlade, zagotoviti jim je potrebno delovno mesto. Potem pa je tukaj še sklad za globalizacijo in pa prestrukturiranje. Vse to zahteva, da spostavimo novo strategijo. Vsi problemi, ki ste jih naslovili, gospod poslanec, v strategiji 2020. O tem sem tudi že govoril. Vsi ti predlogi so v tej strategiji, gre za gospodarsko, industrijsko politiko za Evropo ki temeli na trajnostni industriji, na trajnostnem gospodarstvu. Tudi za mlade smo predvideli veliko pobud. Recimo pobudo Youth on the Move in še nekaj drugih pobud. Govorili ste tudi o določenih ciljih, recimo na področju izobraževanja, boj proti revščini, boj proti socialnemu izključevanju, vse te teme so vključene v strategiji 2020. Brezposelnost in boj proti brezposelnosti ostajata naša glavna prioriteta. Nadaljn razvoj te strategije bo zelo pomemben pri uh, boju proti brezposelnosti. Sergio Coferati. Najlepša hvala. Gospod predsednik, kot veste, se je brezposelnost povečala v zadnjih letih in sicer v vseh državah Evropske unije. Čeprav je bila situacija v posameznih državah različna. Vsi gospodarstveniki menijo, da bomo potrebovali vsaj dve leti, da bo prišlo do določene oživitve in do izboljšanja situacije na področju brezposelnosti v naslednjih desetih letih pa menijo, da ne bo prišlo do ustvarjanja novih delovnih mest. To pomeni, da bo prišlo do dodatne izgube delovnih mest. In to pomeni tudi, da bomo imeli veliko mladih, ki sploh ne bodo imeli možnosti, da vstopijo na trg delovne sile. Zanima me, ali ne bi bilo prav, da v tem okviru razvijate strategijo za dohodek za, oziroma za pomoč za vse tiste, ki so izgubili delo v Evropski uniji. Poleg tega pa bi bilo potrebno zagotoviti tudi ustrezno strategijo za mlade, dokler ne dobijo delovnega mesta. Prav imate v svoji analizi, kar zadeva trg delovne sile v Evropski uniji. Situacija se še poslabšuje, če tudi nekoliko bolj zmerno kot v preteklosti. Vidimo tudi, da prihaja do določene stopne stabilizacije v posameznih državah članicah, vendar pa traja oživitev, postopno oživitev gospodarstva že približno 9 mesecev in še več časa bo potrebnega, da bo prišlo do dejanskega vpliva na trg delovne sile. Zato radi tega je naša prioriteta sedaj za poslovanje in mladi predstavljajo še prav posebej prizadeto skupino. Zaradi tega smo predlagali tri pobude za letošnje leto, dve pobudi sem že omenil, poleg tega pa je tukaj tudi še strategija za zaposlovanje mladih in želimo izboljšati tudi poklicno izobraževanje za večjim številom praks, ki naj bi jih financiral Evropski socialni sklad. Poleg tega pa gre tukaj tudi za prakse po tem, ko bodo mladi že dobili diplomo, tudi v drugih državah članicah. Graham Watson. Uh, Gospod predsednik, prejšnji teden je Evropska fondacija za podnebje, sprejela svoj načrt za 2050, za 80 odstotkov naj bi leta 2050 eh, znižali naše emisije. To bi lahko naredili eh, boljše kot eh, sedaj, lahko bi postali tudi popolnoma samozadostni, kar zadeva energetske vire. In tukaj bi imeli tudi veliko možnost eh, novega zaposlovanja z dekarbonizacijo. Vendar je to mogoče storiti samo na evropski ravni. Bo komisija pozdravila ta načrt, bo s tem Evropska unija dobila novi elan pri spremljanju ustreznih eh, političnih eh, ukrepov. Boste vi, gospod eh, Barozo, pri ustvarjanju novih delovnih mest uporabili eh, to za misel, tako da boste države članice spravili v tek? Mm, zavedam se poročila te Evropske fundacije za podnebje. In smo tudi mi sprejeli ustrezno strategije, tako da bi ločili porabo in proizvodno energije. Ta cilj je bil tudi popolnoma prenešen v delovni program komisije za leto 2010 in naslednja leta. Namen je spostaviti ustrezno pot na nizkooglično gospodarstvo do leta 2050, predvsem z dekarbonizacijo energije in prometnega sektorja in s tem spostaviti dolgoročni okvir za politiko in investicije. Povdarek je na investicijah. Verjamemo, da lahko klimatsko agendo uporabimo tudi za podbudo uporabe obnovljivih virov energije in spostavljanje novih delovnih mest, ki jih ponavadi imenujemo zelena delovna mesta. Pani Helga Trupel. Hvala lepa, Helga Trupel. Thank you, Mr. President, dear commissioners. Several reasons. Hvala lepa, gospod predsednik komisije. Nova internetna orodja Google Books in iNet bi lahko pomenilo lažjo digitalizacijo knjig v to obliko, tako da bi dobili elektronske e, knjige, vendar pa večina pobud prihaja iz e, ZDA, kaj bo komisija naredila za ohranjevanje kulturne dediščine v Evropi oziroma na evropski celini. Evropejana. Evropska digitalna knjižnica se sooča z izzivom spostavljanja online zbirke eh, knjig, to je največja naloga vseh eh, časov, digitalizacija, ki bo omogočila ohranjevanje vseh eh, umetniških del. Seveda pa treba tudi zaščititi pravice avtorjev, tako da izključujemo tudi knjige sirote, dela sirote pri čemer spodbojamo tudi vzpostavljanje zasebno-javnih partnerstv, kar je prav tako veliki družbeni izziv. Podpredsednico KRS in ustrezne komisijske službe sem zato pozval, da pripravi ustrezen načrt. Naj vas obvestim, gospod Mevin, gospod Nigerman in gospod Jacques Decker eh, bodo to nalogo prevzeli v svojem odboru, ki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 Sprašujem vas, kaj bo po vašem mnenju vpliv, učinek za eh, letalski sektor in sicer kot posledica teh izpadov, ki smo jim priča sedaj, Financial Times eh, pravi, da bo ta izpad pomenil več kot 7 milijonov potnikov, ki so nekje obtičali in to bo stane letalski sektor 20-200 milijonov evrov na dan. Kako se bo to rešilo? E, in zaradi tega tudi vi in gospod Rompoj niste mogli iti na pogreb. Kot prvo, kar zadeva pogreb, da to bi popolnoma ločil od drugih eh, tem. Zelo sem spoštoval predsednika, storil sem vse, da bi bil lahko prisoten na njegovem pogrebu. Odrežil sem se vseh slovesnosti, ki sem se jih eh, lahko ob eh, pokopu gospoda Kačinskega, njegove žene in vseh, ki so umrli v letalski nesreči. In ne vem, kako je sploh mogoče toliko kritizirati in izkoriščati smrt toliko ljudi za to, da bi kritizirali evropske institucije. Do zadnjega trenutka sem se nameraval deležiti pogreba predsednika Krčinske in njegove žene, vendar pa sem v soboto pozno zvečer eh, dobil uh, sporočilo, da je bil let odpovedan. Naj povem popolnoma jasno, da sem, kar zadeva mene, storil vse, kar je bilo v moji moči, da bi se ne samo udeležil tega pogreba, ki je pomemben eh, za Poljsko, tudi kot eh, državo in nacijo. Kaj pa zadeva letalski sektor, se zavedamo velikega vpliva eh, tega izbruha ognjenika na letalski promet. Pravzaprav smo že začeli z delom, da bi videli, kako lahko pomagamo letalskemu sektorju v Evropi, ki trpijo velike finančne izgube, do katerih je prišlo zato, ker ne morejo izvajati komercialne aktivnosti že nekaj dni. Zato je treba najti neko globalno rešitev in najti poti iz eh, svetovne krize. Imeli smo že eno krizo po 11. septembru 2001, tako da gledamo možnosti za Eh, uporabo posebnih eh, pravil, s tem se ukvarjamo še danes. Hvala lepa. Gospod Nikolaos Kontis. Predre, kjer je Barožo? To dio hiljade. Gospod in gospodi, gospod Barozo, do leta 2006 je po uradnih eh, podatkih bila zadeva taka, da smo imeli 8 do 9 odstotkov brezposelnosti v nasprotju z Lizbonsko strategijo, kjer smo govorili o polnem zaposlovanju, o stotstotnem zaposlovanju. Komisija zdaj izhaja iz tega, da bomo celo prekoračili deset odstotno stopnjo brezposelnosti. Pravzaprav smo zdaj na nekem gospodarskem ognjeniku. Izvajajo se varčevalni programi tako na Irskem kot tudi v Grčiji, v državah kot Staro Romunija in Bolgarija, kjer je prav tako deležen mednarodni denarni sklad. Moramo pričakovati prav tako eh, zaplete. Vprašanje je, a je komisija proučila posledice, ki jih bodo varčevalni ukrepi imeli na politiko zaposlovanja saj so države prisiljene varčevati. A ste upravili kakšno analizino posledic za celotno eh, gospodarstvo, sploh v državah, kjer deluje mednarodni sklad? Mislite, da bi lahko spostavili na ta način več zaposlovanja v Evropi? Seveda moramo ukrepati ustrezne ukrepe, kar zadeva Grčijo. So, Grčijo, so grške oblasti sprejemali ustrezne odločitve, vendar. In seveda tako, da je ta situacija o makroekonomskih eh, neravnovesij v grškem gospodarstvu zelo negativna tudi za rast in prav tako tudi za zaposlovanje. Menim, da je jasno, da brez eh, ponovnega vzpostavljanja zaupanja v Grčijo ne bo prišlo do novih investicij in rasti v Grčiji. Brez rasti ne moremo vzpostavljati zaposli, zaposlovanja. Zato bi morali makroekonomsko stabilnost postaviti eh, vizavi oziroma nasproti rasti, tako da bi videli, kako lahko spodimo ali ohranimo eh, simulacije za tiste dele industrije, ki so začele za določeno aktivnostjo, hkrati pa kako zagotoviti makroekonomsko stabilnost. Menim, da je v interesu grškega gospodarstva in grških delo jemalcev, da čim predobijo rešitev za njihove javne finance. Hvala lepa. Gospod Pavel Ribek. Danke, predsednik. Äh, Meni frage peticih. Hvala lepa, predsednik. Moje vprašanje se nanaša na izbruh islamskega ognjenika, kjer na področju finega prahu, drobnih prašnih delcev in uh, äh, emisicije odvaja prav tako prinaša določene očinke. A lahko že ocenimo, kakšno obremenitev z drobnimi prašnimi delci lahko pričakujemo na tej osnovi, e, saj imamo v naših direktivah v tej smeri zelo velike omejitve. Yeah. Ja, uh, this volcan uh, problem is certainly beyond control. Ta izbruh je seveda izven nadzora evropskih inštitucij ali kogarkoli od nas. Zdaj se moramo pač soočati z posledicami tega fenomena. Ko gre za letalski sektor, smo že dejali, da iščemo možnosti, kaj je mogoče storiti tudi na osnovi eh, presedana z 11. septembra 2001. Menim, da še ne moremo narediti popolne analize škode, ki jo bo povzročil ta izbruh, čeprav bo ta velika in imamo tukaj različne scenarije. Zdaj se je treba lotiti škode in pogledati, kaj lahko naredimo na evropski ravni, pri čemer moramo poševati nekaj. Zato gre en odstotek eh, proračuna, ostalih 99 je pa nekaj drugega. Zato ne moremo uh, govoriti o Evropski uniji in eh, od nje zahtevati, da reši vse probleme, za katere sploh nimamo sredstev za reševanje. Hvala lepa, kolega Boris. Šalovne panje Čojničanci, v strategiji... Hvala lepa, v strategiji 2020. Je mogoče brati nekaj o večanju zaposlovanja, osredotočanju na izobraževanje, tako da bi imeli vsi državljani Evropske unije dostop do visokega šolstva. Vprašanje je, ali Evropski socialni sklad in skladi za eh, raziskovalno dejavnost ostajajo v prihodnem proračunu, gre namreč za ključni instrument eh, za raziskave in za povečevanje zaposlovanja. A ne menite, da bi se morali prav tako osredotočiti na vlaganja v mikropodjetja, to je namreč eh, velik vir samo zaposlovanja, ki je trenutno na zelo nizki ravni. Da, v EU 2020 smo kot eh, enega od cilja predstavili izobraževanje, borimo se eh, proti hitremu zapuščanju šole in se zauzemamo za terciarno izobraževanje. Mislimo, da se s tem moramo ukvarjati, brez tega se ne moremo ukvarjati z razvojem Evropske unije. Na vsak način moramo mobilizirati sredstva, delno iz držav članic, delno iz eh, Evropske unije. Seveda bomo o tem razpravljali pri razpravi o finančni perspektivi, tako daleč še nismo, vendar pa bi morali določene ukrepe sprejeti tudi na evropski ravni in to povezati z nadaljnimi ukrepi držav članic. V okviru socialnega sklada imamo že nekaj ukrepov za mlade, eh, kar zadeva eh, prakso ali pa eh, tudi vajen niška mesta. To je seveda zelo pomembna naloga, tudi v okviru socialnega sklada, kjer moramo ohraniti določeno evropsko aktivnost. Hvala lepa, Juta Štajnurik. Gospod predsednik, včeraj so nas medije obvestili, da se zapira obnova tovarna v Antwerpno, eno od velikih eh, merov izgube delovnih mest. Naslednji četrtek bodo evropski industrijski sindikati organizirali evropski kratko stavko. Kakšno vas je stališče glede eh, gospodarske lokacije Evrope? Kolegice in kolegi želijo popolno zaposlovanje, želijo pa tudi odločno ukrepanje evropske politike, želijo si konkretne odgovori in to danes in šele čez pet let. Vaš delovni program v tem smeri ni posebno konkreten, pravkar ste upozorili tudi na usmeritve in tudi na strategijo 2020. Po mojem mnenju to ni dovolj konkretno. Želimo primere, kaj boste storili za to, da bi strateško pomembne industrijske sektorje v Evropi obnovili in kakšno vlogo bo tukaj odigrala komisija. Sploh eh, pri ustreznem preoblikovanju avtomobilske industrije, tako da bo pripravljena prihodnost in bo lahko zaščitila tudi delovna mesta. Hvala lepa. Kar zadeva smernice za zaposlovanje, seveda temeljijo te na gospodarski rasti. In eh, to smo zapisali tudi v naši strategiji 2020. Eh, tukaj želimo zmanjšati zaposlovanje, želimo oblikovati bolj kvalificirano delno silo, izboljšati eh, vseživljenjsko učenje, izboljšati sisteme izobraževanja in sodelovanje v tercijalnem izobraževanju, poleg bojev proti revščini in socialni izključenosti. To so splošna vodila, splošne usmeritve, ki smo jih eh, razvili v institucijah eh, skupaj z nacionalnimi organi. Seveda nimamo neke čarobne paričice za rešitev vseh eh, problemov. Treba je sprejeti ustrezne ukrepe za spodbojene rasti ob upoštevanju gospodarske stabilnosti z eh, zaupanjem v eh, naš eh, notranji trg in naše gospodarstvo. To je edina pot. Kar zadeva avtomobilsko industrijo, zavedamo se, da smo imeli tukaj pretirane kapacitete, preveč zmogljivosti, zaradi tega se te zmogljivosti počasi zabirajo. E, tudi, e, in to vpliva seveda tudi na delovanje sindikatov. Hvala lepa, gospa Hanu Takula arvoisa puhemies arvoisa komissaari kiitoksia tästä tärkeästä keskustelusta. Ja kutsut takola, se on opravičujem, tudi predsjednik se opravičuje. E, ni. E, prvič, da je prišlo do te zamenjave, ampak sam moški, bom tudi ostal moški. Pravi gospod Takola. Kar zadeva zaposlovanje in socialno izključenost, je to velik problem. 20 odstotkov mladih v Evropi je, ne, je brezposelnosti in veliko jih tudi brezposelnih in jih veliko tudi odpuščajo. Ker nekaj delavcev je tudi čez 50 let starih v Evropi, pa hkrati govorimo o tem, da naj bi podaljševali delovno dobo oziroma čas, ko morajo ljudje delati. Zvišujemo starost eh, potrebno za upokojitev. In tukaj prihaja do nasprotja. Če želimo eh, podaljšati delovno dobo, zakaj ne omogočimo, da bi lahko eh, tisti, ki so stari nad 50 let delali, zakaj ne omogočimo dela za mlade? kakšna je strategija za Evropo, kako lahko najdemo srezno strategijo. Mislim, da se vsi strinjamo, da potrebujemo mlade oziroma da bi lahko mladi kvalificirani delavci dobili delo, da jih ne bi smeli izključevati iz, iz naše družbe, kajti to bo našo družbo stalo resnično veliko. Ena stvar je jasna, potrebujemo več ljudi, ki bodo delali več in dlje. Better, in bodo s tem tudi veliko več prispevali. Tako da ni nekega protislovja med eh, daljšo delovno dobo in priseljevanja v Evropo. V Nemčiji imamo trenutno en milijon prostih delovnih mest. V Združenem kraljestvu imamo 500 tisoč prostih delovnih mest. To se pravi, da prihaja do um, ne usklajenosti med ponudbo in popraševanjem. In na tem področju je mogoče še marsikaj narediti. In tudi podaljševanje eh, oziroma povečevanje starosti za upokojitev sodi med te ukrepe. Predvidevali smo, da bodo ljudje prej izgubili delo, vendar se to ni zgodilo. Bilo je mogoče tudi ljudi dlje časa ohraniti v zaposlitvi. In zaradi pokojninskega sistema moramo uh, povečati starost in hkrati povišati zaposlenost v Evropi. Gospa Čineska, lepa gospod eh, predsedujoči, gospod predsednik eh, Barozo. Danes ste dejali, da je prioriteta komisije na področju zaposlovanja, da bi omogočili, da eh, mladi dobijo delo na delovnem trgu. Imamo pa 40% brezposobnih mladih v Španiji, 20% na Polskem in ta procent se povečuje. Eh, tukaj nimamo ustrezne povezave v sklenosti med eh, izvrževanjem in prostorom na delovnem trgu. Je mogoče to tudi posledica slabega delovanja programa Leonarda da Vinčija? Kako ocenujete to delovanje? Ali komisija pripravlja nove aktivnosti in če je kakšen, da bi povečala zaposlenost med mladimi? Kaj lahko danes naredimo za mlade v Evropi? trenutno imamo največji problem pri mladih, kajti njihova brezposobnost je više od 20 odstotkov, zato smo uvedli tri eh, pobude izboljšati očikovitost in podobno. Zato moramo bolje povezati vprašanje izobraževanja in zaposlovanja. Zato mora poskrbeti tudi države članice. Do leta 2020 bomo potrebovali 16 odstotkov več oziroma 16 eh, milijonov eh, več delavcev na kvalificiranih delovnih mestih in 13 eh, milijonov za izboljšanje učinkovitosti delovanja podjetij. To se pravi, da nas čaka veliko uh, priložnosti za odpravljanje brezposelnosti med mladimi. Gospa Elizabeth Schlitter. Gospod predsednik Baruzo, nasprotovati vam moram. Dejali ste, da so ukrepi za izkoriščanje zelenega potencijala v Evropi da so zakorenjeni v strategiji 2020. To ni res. Na to dejstvo ste v strategiji pozabili. In sprašujem se, zakaj? Ker ti jasno je, da če želimo doseči večje zaposlovanje, da potrebujemo ekologizacijo gospodarstva in da je to velika priložnost za povečanje potencijala zaposlovanja. Zakaj tega ni v EU 2020, v strategiji 2020 in kaj bo komisija naredila? zato, da bi izkoristili zeleno spori za poslovanje, sploh ker je belgijsko predsedstvo to omenila kot bistveno točko v svojem programu predsedovanja. Saj se zavedajo, da je to velik izziv in velika priložnost. Kaj boste na tem področju naredili vi kot komisija? Komisija je sprejela eh, svežen za okolje in podnebne spremembe. Govorili smo tudi o, o zelenitvi eh, gospodarstva. To je perspektiva za prihodnost. In to je tudi eden od osnovnih eh, ciljev strategije 2020, kjer smo se osredotočili na uh, ekologijo 20 odstotkov zmanjšanja emisij, 20 odstotkov povečanja uporabe obnovljivih virov. Uh, In s tem bomo vzpostavili nova delovna mesta na področju uporabe obnoljivih eh, virov. To se pravi, da je to vključeno v našo strategijo za prihodnost. In to je tudi eden ključnih elementov naše strategije. Ne samo rast kot taka, ampak tudi pametna rast, trajnostna oziroma vzdržna rast. Hvala lepa. Gospa Lisa je konsvari, ima naslednje vprašanje. Gospod predsednik, govorili smo o uporabi veliko. Ja in zaposlovanje pri mladih. Vidimo, da imamo velike države v državah članicah. Države članice morajo vrčevati in to vrčevanje vpliva tudi na mesta, kjer so zaposlene predvsem ženske. Zato me zanima, predsednik Baroso, kaj boste storili v tistih državah članicah, ki ne glede na to, da program 2020 pravi, da bi morali reševati problematiko človeških virov izobraževanja in tako naprej. Države članice tukaj eh, hudo vrčujejo. Kaj boste naredili za temi državami? Women, uh, eh, 9,3 odstotka je brezposobnost pri ženskah eh, kot pri moških, kjer je 9,8 odstotkov v februarju 2010. Vendar pa predvsem tistih eh, sektorjih, kjer so zaposlene ženske, bodo bolj trpili zaradi vrčevalnih ukrepov na fiskalnem področju. Zato bomo države članice pozvali, da te zadeve upoštevajo pri svojih politikah in ne bodo. Eh, spravljajo žensko v slabši položaj zaradi tega. Pri ciljih, kar zadeva zaposlovanje, smo zadeve prediskutirali tudi z državami članicami in ti cilji glede stopne brezposobnosti bi se morali nanašati na oba spola. V nekaterih državah članicah imamo tukaj velike potencijale, mnoge države imajo bistveno manj zaposlenih. Eh, žensk kot moških. Hvala lepa, gospod eh, predsednik komisije, hvala lepa za vaše odgovore in za vašo prisotnost na naši uri za vprašanje predsednikov komisije. Zahvaljujem se tudi kolegicam in kolegom, ki so aktivno sodelovali v zadnji uri ali nekaj več. Tudi naslednji mesec bomo imeli priložnost izmenjave vprašanja in odgovorov z predsednikom komisije. Najlepša hvala.